njihovih podjetij. Ženske, ki bodo vključene v to pobudo, bodo izbrane na um, ravni svojih držav članic in na ta način se bo ta ukrep še naprej izvajal. Hvala. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutro ob 11.30. Sedaj pa imamo na dnevnem redu še poročilo gospe Edith Bauer o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti. Gospa poročevalka, imam besedo za štiri minute. Izvolite. Hvala lepa. Ali ste opazili, da na televizijskih za, eh, zaslonih ne morete videti žensk, ki bi bile starejše od 50 let? Ali ste opazili, da je mnogo manj žensk, ki imajo več kot 50 let, kot moških, ki jih lahko opazimo. In 50 eh, odstotkov moških je prisotnih na eh, trgu dela, medtem ko je to mnogo manjši odstotek v primeru žensk, ki imajo več kot 50 eh, let. In uh, ko iščete to vrstne statistike, jih boste našli za Avstralijo in mnogo manj za Evropo. Vse več je zakonodajo, zakonodaje, eh, ki, eh, katere predmet je podaljšanje upokojitvene starosti. Strategija 2020 ima za cilj 77 odstotkov visoko zaposlenost, tako za moške kot za ženske. Zato je utemeljeno, da si zastavimo vprašanje, kaj lahko naredimo, da preprečimo, eh, da ženske prezgodaj zapustijo trg dela. Več razlogov je lahko za to diskriminacija, ki jo doživljajo. In gre pravzaprav za eh, zapleteno diskriminacijo, kajti ni samo enega tipa, ena je dejansko povezana eh, s staranjem in to je razlog, zakaj ne boste videli na televizijskih zaslonih žensk starejših od 50 let. Potem so tu še tudi določeni socialni razlogi, zaradi katerih morajo ženske zapustiti trg dela, zato da skrbijo za člane družine. Potem so tu lahko zdravstveni razlogi, preprič, preventiva pa bi lahko omogočila, da se izognemo temu procesu, temu eh, pojavu. Potem so tu še eh, tudi drugi razlogi, ki so povezani z delovnimi tveganji in podobno. In eh, dejstvo je, da do leta 2012 lahko predlogi sedaj pripravijo pot za obravnavo tega vprašanja. Staranje žensk pripelje do resnih posledic, kajti to je starost, kjer se poglobi eh, prepad med moškimi in ženskami. In dejstvo je tudi, da je zlasti začasno delo v primeru eh, žensk bolj kočljivo. In vse to pomeni, da eh, zato ženske živijo v večji revščini kot eh, njihovi Eh, kot moški. In tu so ukrepi, ki bi lahko izboljšali te razmere in ublažili diskrimina eh, diskriminacijo, ki je velik problem. Poročilo oblikuje tudi niz sklepov, preventiva je boljša kot zdravljenje problema potem vprašanje trga eh, dela, vprašanje tudi pokojninske reforme in poročilo bi moralo upoštevati posebne lastnosti žensk eh, in eh, ne sme se jih prepustiti situaciji, ko so brez zavarovanja dlje časa. Tu so tudi uh, tveganja, ki se samo še zaostrijo s staranjem in tudi s pričo demografskih težen. Ciljev pa ne bomo mogli doseči na področju zaposlovanja ali pa, eh, ko, ko gre za revščino, v okviru strategije 2020. Grazie, la parola. Hvala. Besedo dobi gospa Klas. Er Najlepša hvala. Gospa Edith Bauer je zelo konkretno opisala ta položaj. Z demografskimi spremembami se bo položaj starejših žensk še dramatično poslabšal. Prihodnost je slaba, je revna in žal je tudi ženskega spola. Tudi krajši čas so na trgu dela, ker imajo veliko obveznosti, skrbeti morajo za otroke, za starejše in poprečno zaslužijo manj kot moški. Tudi udeležba na trg, trgu dela je nižja, štirikrat več žensk dela za skrajšanim delovnim časom. Veliko delajo, a niso dovolj plačene, kar pomeni, da imajo večje tveganje, da bodo v revščini, da bodo v starosti revne. Ampak kar nekaj eh, pozitivnih vidikov ste izpostavili v poročilu, lahko zelo dobro obogatijo to družbo, imajo veliko znanje, veliko izkušenj. Žal to družba veliko krat zanemarja in te izkušnje se ne upoštevajo dovolj. Kar nekaj izzivov imamo v naši družbi. Že danes si moramo dati možnost, možnost, eh, da jih dostojanstveno obravnavamo, da dlje časa ostanejo ženske na trgu dela, da lahko dolgo časa potem, ko se upokojijo, živijo zelo aktivno, dobro in delovno. Najlepša hvala. Grazie, la parola all'onorevole. Hvala, besedo dobi gospod Mikolasik. Eh, grazie, signora prezidenta. Mm, gospodarska konkurenca. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Konkurenčnost Evrope je v veliki meri odvisna od tega, da bomo povišali upokojitveno starost. Tukaj pa potrebujemo zelo dober in usklajen pristop. Izboljšati moramo delovne pogoje glede na starost in to delo mora še naprej ostati dostojanstveno. Države članice, pa tudi regije in občine morajo poskrbeti eh, za to, da bomo podprli ženske podjetnice in da jim bomo omogočili, eh, da živijo dobro, aktivno. Imeti moramo dva programa, ampak tukaj moramo zagotoviti tudi sinergijo in eh, tako ustvariti nova delovna mesta. Opozoril bi rad tudi na problematiko oskrbnic, eh, ki ne zaslužijo veliko. Ampak eh, njihov prispevek je zelo pomemben, ker skrbijo za najbolj šibke člene naše družbe, za invalide in jim tako omogočijo dostojanstveno življenje. Zato jim moramo dati priznanje. Hvala. Grazie, la parola, Hvala, gospa Dančila într o lume a globalizării solidaritatea între generaii i mai ales folosirea. gospa predsedujoca v tem globaliziranem svetu je solidarnost eh, med generacijami eh, in pa izkoriščanje eh, znati izkoristiti potencial starejših žensk prav gotovo vir izkušenj in lahko pomeni veliko podporo skupnosti. Mislim, da je potrebno spodbuditi vse ukrepe in vsakršne ukrepe, ki lahko izboljšajo enake priložnosti. Uh, zato, da bi se izognili obstoječi diskriminaciji, diskriminatornemu odnosu do eh, žensk, ki se bližajo eh, upokojitveni starosti. In eh, tudi po rojstvu otrok ali pa poklicni preobrazbi, zato, da bi, se, lahko, da bi lahko premustili poklicno vrzel. Hvala. Gospa Figueiredo. Obrigada, senhora Presidente. A discriminação das mulheres idosas. Hvala, gospa predsedujoča. Brezposelnost starejših žensk je eden večjih socialnih problemov in ena glav, eden glavnih razlogov za revščino in socialno izključenost. Ženske eh, so bile eh, že skozi delovno obdobje slabo plačane in to se sedaj pozna pri nizkih pokojninah, eh, zato so starejše ženske dosti šipkejše in pogosto so na robu revščine. In zato povdarjamo, da je treba temu vprašanju posvečati več pozornosti. Predvsem je treba ženskam omogočiti v enakopraven in pravičen dostop do pokojnin, da ne bodo penalizirane zaradi svojih porodniških dopustov in eh, skrajšenega delovnega časa. Zato moramo ženskam omogočiti, da se bodo starale, ne da bi bile žrtev diskriminacije in ponižanja eh, kakršnekoli oblike bi to že bilo v družbi moramo ženskam zagotoviti dostojanstvene pogoje za staranje, tako na zdravstvenem kot socialnem eh, področju. Hvala. Hvala. Besedo dobi gospa Flašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi poročilo, ki ga sedaj obravnavamo, eh, govori tudi o tem, eh, da je upokojitvena eh, starost zelo relevantna za žensko populacijo med 55 in 64 letom. Ko pa govorimo o stopnji zaposlenosti v Evropski uniji, lahko ugotovimo, da v tej starostni skupini je zaposlenost 20 odstotkov niža v primerjavi z moškimi. Ravno zato je eh, tukaj cela vrsta družbenih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati. Pokojnine so manjše. Odpraviti moramo diskriminacijo eh, te skupine žensk. To mora biti prednostna naloga Evropske unije in držav članic. Boriti se moramo proti diskriminaciji. Evropska komisija mora tukaj pripraviti določena pravila. Ravno tako mora ženskam pomagati, da ostanejo dlje časa dejavne na trgu dela. Ravno tako si zaslužijo dostojne pokojnine. Nevedalova. Hvala, gospa Nevidalova, ima besedo. Jedna od oblasti, kjer se vyskytuje diskriminacija voči ženám, je určite trh práce. Najlepša hvala. Trg dela je eden izmed področji, kjer ženske najbolj diskriminiramo. Nimajo dovolj pravic na tem področju, veliko ženske brezposelnih, ta stopnja narašča. Veliko mladih pa tudi starejših žensk diskriminiramo. Silimo jih, da delajo s krajšenim delovnim časom. Ne smemo spregledati dejstva, da starejše ženske pomembno prispevajo k družbi in življenju zelo pogosto delajo prostovoljno, skrbijo za otroke, vnuke in šipkejše. To so ženske, ki so delale celotno življenje in če so še eh, vedno eh, zdrave eh, v starosti, morajo imeti možnost, da živijo dostojno in da delajo. Ravno zato bi rada pozvala Evropsko komisijo, da v prihodnjem letu, ki je posvečeno aktivnemu staranju, sprejme ukrepe, da tej skupini žensk pomagamo, predvsem, ko govorimo o socialnem zavarovanju in zdravstvu. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Mešaros. Elnedišt, in ne mi je len, kaj ste mu, Felsaš. Se upravičujem pravzaprav nisem imel namena govoriti, vendar lahko kaj povem, če želite. Orevole, eh, Papadopulu. Gospa Papadopulu. Micro. Repeat. Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός πως τα ηλικία... Δέστο, je, da eh, so ženske, ki imajo 50 let in več, eh, da eh, sploh ljudje, ki so starejši od 50 let, da so diskriminirani in to velja za ženske, ki pa so še dodatno diskriminirane. In to je povezano z najrazličnejšimi predsotki in drugimi razlogi leta 2012 bo priložnost, da se izrazi podporo in da se eh, ozavesti eh, eh, s pričo da, tega, da bo to leto boja proti tovrstnim diskriminacijam. Ljudje, ki se starajo in napram tem ljudem uh, ne smemo dopustiti, da bodo doživljali eh, to starost kot hendikep. Potrebno bi bilo spodbuditi boljši pristop k zdravstvenim storitvam in eh, varnosti in varstvu nasploh. Gospod komisar Tajani, hvala predsedujoča. Najprej bi se želel zahvaliti vsem poslankam in poslancem in še zlasti gospe poročevalki Bauer za poročilo, ki ga je pripravila. Ekonomska neodvisnost žensk je ena izmed glavnih prednostnih nalog za obdobje 2010 do 2015 in naš glavni cilj iz različne zaposlitvene stopnje za ženske kot za moške ter zmanjšanja neenakosti med ženskami in moškimi, še zlasti pri ženskah starejših od 50 let, je nekaj, za kar se zelo zauzemamo. Neodvisnost, situacija žensk v obdobju, ko se bližajo upokojitvi, je dokaj posebna bodi si da se ukvarjajo z otroki svojih otrok, bodi si s starejšimi osebami. E, vsekakor število aktivnih žensk je više od prijavljenega in morali bi imeti pravico do dostojne upokojitve. Zato je treba pri tem upoštevati tudi porodniški in materinski dopust, ki so ga izkoristile v aktivnem obdobju. Zato sedaj proučujemo učinke teh dopustov in rezultate pričakujemo do konca tega leta. Poročilo pa poudarja dejstvo, da so ženske starejše od 55 let, od 55 do 64 leta, bolj izpostavljene revščini kot isto stari moški. Te ženske pogosto nimajo zadostne socialne varnosti, ta pa pogosto izhaja iz dejstva, da je bilo njihovo delovno obdobje prekratko. Zato je določanje iste starostne, eh, iste upokojitvene starosti za moške in za ženske ena izmed možnosti, ki vodi k dosegi tega cilja. Predvsem pa je treba pri upokojitvi upoštevati tudi obdobje, ko je bila ženska na porodniškem dopustu. Zato je eden glavnih ciljev ta, da se izboljšajo upokojitvene možnosti za ženske in poročilo v zvezi s tem pripravljamo za prihodnje leto. Ravno tako pripravljamo poročilo o staranju in tukaj bo, se bomo osredotočili predvsem na e, ženske, na upokojene ženske, ki so žrtve socialne izključenosti. Ravno tako nameravamo pripraviti belo knjigo o tem vprašanju in pri tem računamo na vašo aktivno soudeležbo in sodelovanje, zato da bomo lahko vanjo vključili vse e, bistvene prispevke. Glede na to, da se niža stopnja rodnosti v eh, Evropski uniji, je zelo pomembno eh, poudarjati drugi vidik in sicer aktivno staranje in uh, zato se bomo zauzemali v okviru Evropskega leta aktivnega staranja, s katerim želimo doseči predvsem to, da se ta uh, skupina destigmatizira. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili današnjo razpravo. Glasovali bomo jutri ob 11.30 in tudi zasedanje se bo nadaljevalo jutri.